Želim vam sporočiti, da je z nami delegacija iz eh, Uzbekistanskega parlamenta in sicer na javni tribuni, na tribuni obiskovalcev. Lepo pozdravljeni. Eh, za granicą inwestycji zagranicznej turystyki panem Alisherem Kurmanowem na czele. Eh, e- Gospod Alisher Kurmanov vodi to delegacijo in v veliko veselje mi je, da lahko pozdravim delegacijo iz Uzbekistana, ki je tukaj na 13. srečanju našega parlamentarnega odbora za sodelovanje. Lepo pozdravljeni in veselimo se sodelovanja za vami. Vračamo se k razpravi. Naslednje je Heinz Becker za dve minuti gospod predsedujoči gospa komisarka kolegi in kolegice.